tega storiti prejšnji teden na našem sestanku. No kljub vsem prizadevanjem tudi Evropski svet tega ni uspel doseči. Priznati moram, da je, ta, da je to pomankanje enotnosti nekaj, kar lahko ljudje vidijo kot uh, upad naše vloge na Zahodnem Balkanu, uh, ki uh, pomeni še vedno velika naložba v mir. Uh, in stabilnost in razvoj v Evropi. Vendar pa to vsekakor ne pomeni, da se bomo pri tem ustavili. To pomeni le, da bo potrebnih še več prizadevanj. Mislim, da je zelo pomembno povdariti, da v svetu ni razhajan v mnenju, kar zadeva naše zavezanosti k evropski perspektivi za Zahodni Balkan. Pomen tega, da se ohrani ali pa celo okrepi angažiranost Evropske unije na Zahodnem Balkanu, delijo vse države članice. Prav tako pa je jasno za vsakogar v Evropski uniji, da je ta regija na našem dvorišču in da moramo še naprej storiti vse, kar lahko, da bi še naprej spodbujali reformne procese. Evropski svet je imel zelo dolgo razpravo o tej temi prejšnji teden in na koncu so se vodje um, odločili, da se bodo temu vprašanju vrnili pred sestankom eh, o Zahodnem Balkanu v Zagrebu maja 2020. V svetu smo pripravljeni narediti svoj del naloge. Predsedstvo ostaja zavezano temu, da bo naredilo vse, kar lahko, da bi našlo pot do jasnega in sebinskega rezultata prav tako pa bi želela povdariti in ponoviti, kako pomembno je, da tako Severna Makedonija in Albanija še naprej konkretno napredujeta na področju reform. Reforme so potrebne, če se želite približevati Evropski uniji, še pomembneje pa gre pri tem za reforme, ki, jih, ki eh, jih želijo prebivalci obeh držav. Prav tako je vredno ponoviti, da je zavezanost Evropske ki jih v evropskem vrednotam bistveno za vse, ki si želijo eh, postati partneri Evropske unije. Še enkrat bi se zahvalila Severni Makedoniji za to, eh, ker je bila tako pogumna, da je podpisala sporazum iz Prespe in um, spremenila svoje ime. Tudi predsedstvo izkazuje svojo voljo, da naredi korak naprej. Uh, Eh, vidimo tudi, kaj je eh, dosegla vlada v Albaniji na vkljub polariziranemu političnemu vzdušju. Prepričana sem, da bo prišel čas, ko bodo vsa ta prizadevanja tudi nagrajena. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, sedaj pa komisar Han v imenu komisije. Spoštovana gospa predsednica, poslanke in poslance, poslanke in poslanci. Konferenci. Prejšnji četrtek voditelji Evropske unije niso izpolnili svoje obljube in cilje, da bi se začela pogajna z Severno Makedonijo in uh, Albanijo. Večina držav članic je želela dati zeleno luč pogajanjem, vendar pa nažalost vse države članice niso bile v stanju, da bi tisti dan sprejele tako odločitev. Uh, Dovolite, da izkoristim to priložnost v Evropskem parlamentu, da se zahvalim še zlasti ministrici Tuporajnen za njeno odločenost in vsa prizadevanja za to, da bi našli rešitev že nekaj dni poprej na svetu za splošne zadeve. Kot pa vemo, to ni bilo mogoče, kljub temu pa bi v prisotnosti evropskih poslancev se vam želel zahvaliti za vsa vaša prizadevanja, vam in vaši ekipi. Dejstvo, da ta dogovor ni bil mogoč, je res nekaj, kar nas eh, je zelo razočarano. Naj ponovim to, kar sem rekel prejšnji teden v Luksemburgu po prvem spodletelem poskusu to ni um, čast, v čast Evropske unije, znašli smo se v zastoju. Nikar ne pozabimo, da gre, imamo enotnost gled, v mnenju glede tega, da so za Zahodni Balkan potrebne veliko bolj in številni drugi pogumni sklepi, kakršen je bil dogov, uh, prespanski sporazum. Sedaj se moramo uh, pogovoriti in uh, najti odgovore na naslednja vprašanja. Kje je naša zaveza in podpora tistim, ki spremajo najhujša politična tveganja? Najmanj, kar dolgujemo državam na Zahodnem Balkanu, je iskrenost. Širitvene politike, kot so zapisane v pogodbah, pa tu ne gre za to, da smo prijazni z, z sosedi, temveč gre za to, da je treba dokončati proces uh, zdru, ponovne združitve, ki se je začel že pred veliko časa in ki je tudi v strateškem interesu nas vseh. Države članice Evropske unije morajo sedaj jasno povedati, kako jasna je njihova zavezanost Zahodnemu Balkanu in, uh, in njeni integra, njenemu, njeni integraciji v Evropsko unijo. Severna Makedonija in Albanija nista krivi za to situacijo. Obe sta storili to, kar smo od njih zahtevali še več. In to je tudi zapisano v poročilih o teh državah. Dosegli sta uh, zavidljive reforme tako Albanija kot tudi Severna Makedonija na področju vladavine prava, pravoso pravosodnih re uh, reform, organiziranega kriminala in tudi uh, proces preverjanja v Makedoniji je velik dosežek. Tudi prespanski sporazum je bil res izjemen dosežek, ki ga je vodil pogum in odločenost, da se bodo prešle um, omejitve iz preteklosti zato, da se doseže svetla prihodnost. Enako velja tudi za dogovor med Severno Makedonijo in Bolgarijo. Naša odgovornost je zdaj, da stojimo ob strani teh držav, katerih državljani so globoko razočarani. Uh, vsekakor imajo pravico, da, so, da se čutijo prevarani, vendar ne smejo opustiti upanja. Naša zavezanost v Evropski uniji do Zahodnega Balkana ostaja nespremenjena. Njihova integracija v Evropsko unijo je in ostaja strateško pomemben politični cilj, ki je v vzajemnem interesu. Zato bo se Evropska unija tej temi znova vrnila še pred uh, sestankom voditeljev um, v Zagrebu maja 2020. Še naprej se nadejam pozitivnega rezultata. Uh, komisija pa bo tudi še naprej podpirala Albanijo in Severno Makedo Makedonijo na vsak način, ki je na voljo, da bi zagotovila, da bi se evropske reforme še naprej izvajale v interesu državljanov in da bi na ta način jim pomagali. Uh, se pripraviti na prihodnost v Evropski uniji. Mislim, da je sedaj res čas, da stimo ob strani državljanom teh dveh držav in državljanov celotne regije in da jih podpremo. V celoti lahko razumem njihovo razočaranje in tudi to, da so morda nekoliko obupali, vendar pa obstaja sistem, s katerim bomo lahko premagali to situacijo in komisija bo vsekakor storila vse, da bomo to tudi storili. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa odpiramo seznam govornikov. Najprej gospod Kovačev v imenu ELS. E Najlepša hvala, predsedujoča. Razočaran sem zaradi tega, ker svet ni začel s pogajanji za Severno Makedonijo in Albanijo. Ta sklep sveta pošilja zelo slab geopolitični signal ki ni v skladu z interesi Evropske unije v tej regiji. Ne smemo čakati do vrha v Zagrebu naslednje leto, da bi popravili to napako. To moramo storiti takoj. Ta blokada bo imela namreč politične posledice ne le za ti dve državi, ampak za celotno regijo. Evropska unija ni konsistentna pri sporočili, ki jih pošilja. Bolgarsko predsedstvo je začelo z razpravo po, o širitvi Evropske unije po 15 letih od vrha v, Tesolo, v Solunu. Zahodni Balkan je predstavlja države partnerice za Evropsko unijo in prav zato jih moramo integrirati in to sedaj, ne šele jutri. Rusija, Kitajska in Saudska Arabija bi z veseljem povečale svoj vpliv v tej regiji, prav zato moramo tem državam ponuditi evropsko perspektivo. Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje ljudi v tej regiji v Evropsko unijo, poleg tega moramo vložiti dovolj sredstev v učinkovito sporočanje, zato da nasprotujemo negativni propagandi zopre Evropsko unijo v teh državah. Evropska unija ima še veliko dela pred seboj. Izvajanje Dobrega sosedskega sporazuma med Sofijo in Skopjem je nezadovoljivo. Šele, ko pride zunanji pritisk, se države članice prebudijo iz eh, napačnih ravnanja zadnjih let. Podobno velja za druge spore v tej regiji. Evropska integracija ni odvisna samo od tega, kaj se bo odločila ena oseba ali bo ena oseba želela rešiti velike zgodovinske spore tri države v eh, svetu pozivamo, da odpravijo svojo blokado, zato da se lahko začnejo pogajanja za Severno Makedonijo in Albanijo. Vemo, da se bo ta, ta pogajanja nadaljevala še dolgo. Čim prej moramo povrniti zaupanje mlade generacije v teh državah v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Just a moment, Mr. Hvala lepa. Gospod Kovačev, ali sprejmete modri kartonček? Samo trenutek. Svetovali so mi in eh, res je, da v prvem krogu govorcev ponavadi ne sprejmemo modrih kartončkov. Spoštovali bomo to tradicijo, zato bom zavrnila prošnjo za modri kartonček. Nadaljujemo z naslednjo govornico. To je gospa Piri, minuto in pol imate v imenu, imenu socialistov in demokratov. Izvolite. Najlepša hvala. Rada bi pozdravila gospoda Kšafirja, predsednika Makedonskega parlamenta, ki je danes z nami. Kolegi in kolegice, želim si, da bi lahko danes podala drugačno izjavo. Namreč eh, Severna Makedonija in Albanija sta sprejeli težke in potrebne reforme in se držali svojih obljub ter zavez. Opravili ste svojo nalogo, sedaj pa bi morala Evropska unija narediti naslednji korak in začeti s pogajanji. Severna Makedonija je že 14 let država kandidatka. Evropska komisija je dala zeleno luč za pristopne pogovore že zadnjih deset let. Najdaljši, najdaljši pogovori so dejansko privedli do sporazuma iz, prekse, iz Prispe in prav zato so s pomočjo veliko truda uh, v, na obeh stranih meje razrešili dolgoletni konflikt glede imena. Prav te politične volje pa evropski voditelji nimajo, oziroma je nima francoski predsednik, namreč Macron ni pokazal politične volje in politične odgovornosti. Ni nam uspelo in ta neuspeh kvari naš ugled v državah Zahodnega Balkana. Evropska unija se pogosto oglaša pri vprašanjih, kjer žal ne moremo posredovati. Evropski svet nas je utišal pri edini politični izbiri, kjer bi res lahko pomagali in posredovali. Vrh v Zagrebu maja 2020 bo premalo prepozno, po mojem mnenju. Najlepša hvala. Hvala lepa v imenu Renew. Gospod Kjučuk, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Večina držav članic je že tretjič eh, v šestih mesecih podprla pogajanja, ampak žal jih ni bilo dovolj, zato eh, pogajanja niso spostavljena. To je žalostna izbira in mislim, da bodo posledice te odločitve zgodovinske. Že večkrat smo podali obljube, ampak žal ne bomo pokazali rezultatov. To bo izpodkopavalo našo kredibilnost kot eh, celotna regija. Po tem neuspehu je premijer Severne Makedonije eh, razpisal splošne volitve in to bi lahko spremenilo politično situacijo v tej regiji. Evropske voditelje zato pozivam k temu, da premislijo o svoji odločitvi. Severna Makedonija in Albanija sta večkrat potrdili, da sta del evropske družine, sploh v času migranske krize. Mislim, da sta izpolnili vse pogoje za pristopna pogajanja. Vsako državo je potrebno ocenjevati posebej na podlagi njihovih rezultatov. Tudi moja država je pred nedolgim časom prestala ta pogajanja glede pristopa v Evropsko unijo. Vem, da je to dolg, zahteven birokratski eh, postopek. In če želite spremeniti postopek pristopnih pogajanj, je to potrebno storiti pred majem 2020, ko bo potekal vrh EU Zahodni Balkan v Zagrebu. V nasprotnem primeru bo Zahodni Balkan postal nekakšna siva cona Evrope. Hvala lepa v imenu zelenih. Gospod Bütikofer, izvolite dve minuti. Frau Präsidentin. Gospa predsedujoča. Nek znani francos je o določeni vrsti političnih odločitev dejal naslednje. To je hujše kot zločin, gre namreč za napako. In ta sklep sveta, da se ne začnejo pogajanja glede pristopa za Severno Makedonijo in Albanijo, je zgodovinska napaka. Gospodu Tusku, Jean-Claude Junckerju, gospodu Hanu in gospi Tuporajnen se zahvaljujem. Zahvaljujem se vsem, ki so bili eh, kritični glede tega sklepa. Evropska unija spet lomi svoje obljube, zato smo razočarani. Razočarani smo zaradi kratkoročnega razmišljanja in sram nas je, saj smo dajali obljube ljudem v Zahodnem Balkanu, sedaj pa te obljube prelomimo. Ampak sedaj bi se rad obrnil neposredno na predsednika Makrona. Gospod predsednik, pri tem vprašanju ste se postavili na izolirano stališče. Evropski parlament je pripravljen tukaj zgraditi most in vam ponuditi roko. Če boste podrobno prebrali našo resolucijo, boste ugotovili, da smo pripravljeni potrditi oziroma so ustvariti reformo pristopnega postopka. Storimo to skupaj. Ampak prosim, takoj popravite to veliko napako. Namreč ne smemo dovoliti, da bosta Severna Makedonija in Albanija ostali za zaprtimi vrati samo zato, ker mi še nismo pospravili naše hiše. Hvala lepa. V imenu skupine ID dobi gospa Bonfrisko besedo. Grazie, Hvala, predsednica. Gotovo je v velikem interesu Evropske unije, da razširi svoje odnose z državami na Zahodnem Balkanu. Vsi se pa zavedamo globokih ran, ki so zaznamovali to območje in ki grozijo Evropske uniji. Uh, Eh, zavedamo se kitajskega in ruskega vpliva, prisotnosti velikih kriminalnih organizacij in možnosti terorizma, politike, ki, ki so oligarhične narave, državljanov, ki imajo dvojni potni list, tudi turškega. Več kot uh, eh, 50 odstotkov muslimanov v Bosni, um, v Makedoniji in na Kosovu. Uh, torej, vse to kaže, da bi eh, nadaljna širitev Evropske unije nas pahnila v eh, globoko krizo. Zato bi boljša, močnejša gospodarska politika eh, države članice gotovo pripravila do tega, da bi eh, raje na področju zunanje politike pa se odločale same. In zato moramo tukaj ravnati predvsem v skladu z željami naših državljanov. Hvala lepa. V imenu EKR dobi besedo gospa Fojtiga za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Pred petimi leti je gospod Juncker podal izjavo glede evropske širitve. In takrat se je začela dejansko kriza v naših od, odnosih z Zahodnim Balkanom. Gospod komisar, vi točno veste, koliko truda je bilo tukaj vloženega. Vi ste se trudili, vaši uh, uradniki, Evropski parlament, politični voditelji držav članic so se trudili, da bi obrnili ta negativni razvoj. Obe državi, tako Severna Makedonija kot tudi Albanija, si zaslužita to, da se začnejo pogajanja z njimi. Namreč v celoti sta izpolnili vse kriterije in po mnogih letih čakanja je bila sprejeta ta odločitev. Svet jih je zavrnil. Predsednik Macron pa tudi predsednika nizozemske in danske sta tukaj eh, podala negativni odgovor. In ta kriza, to poslabšanje naših odnosov z Zahodnim Balkanom lahko postane zelo nevarna. Prav zato bi bilo ta sklep potrebno takoj preklicati. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu GUE gospod Kuloglu za minuto in pol. You know, Western... Hvala lepa. Zahodni Balkan je najbolj ranljiva regija v Evropi. Prav tam se je začel povod za prvo svetovno vojno in tam se je začela tudi jugoslovanska vojna. Severna Makedonija je storila zgodovinski korak naprej. Skupaj z grško vlado so namreč sprejeli dogovor iz Prespe. Zoprostavili so se populizmu in nacionalizmu in namesto, da bi sedaj nekako eh, pomagali gospodu Zajevu, predsedniku, premijeju Severne Makedonije, smo mu obrnili hrbet. Ljudje so zafrustrirani v Severni Makedoniji in razumem jih. Namesto, da bi izvažali evropske vrednote, solidarnost, sedaj izvažamo naše notranje politične težave. Dve sporočili imam za gospoda Makrona. Prvič, danes bi moral biti tukaj, namreč v skoraj vse politične stranke se strinjamo glede tega vprašanja. In drugič, nima smisla prenehati, moramo z temi oskoglednimi političnimi igricami. Predvsem, ko gre za te majhne države. Majhne države potrebujejo našo pomoč. Res je, da so majhne, ampak vseeno so pomembne. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kastaldo. Nisem prepričana, da je tukaj v dvorani, tako da nadaljujemo z gospo Zovko. Minuto in pol imate. Eh, poštovana predsedavajuča. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Dejstvo je, da je prav naša inštitucija zagnala strategijo za Zahodni Balkan in da je podprla in spodbujala ukrepe za usklajevanje eh, zakonodaje Severne Makedonije in Albanije z evropskim pravnim redom. In zato je veliko razočaranje za eh, mojo skupino eh, sklep sveta prejšnjega tedna. In sicer Pri tem, ko so te države izpolnile vse kriterije za začetek eh, pristopnih pogajanj, smo se vsi seveda nadejali, da bo njihov trud nagrajen. Namesto tega pa so bile deležne hladnega tuša in blokade pristopa. Severna Makedonija in Albanija sta eh, proces približevanja Evropski uniji morali približevati eh, stališčem številnih tujih akterjev. In zato je ta odločitev ehm, poslala eh, sporočilo v to regijo in tudi tujim akterjem, ki bodo sedaj tukaj imeli še večje interese. Ta odločitev je bila strateška napaka in bo gotovo vplivala na kredibilnost Evropske unije in na prizadevanje Evropskega parlamenta za um, odpiranje vrat državam na Zahodnem Balkanu. Um, in Pričakovali smo, da bodo predstavniki sveta um, odprli pot prizadevanjem za mir in stabilnost. In naj se spomnim predsednika Žaka Širaka, ki sem ga osebno poznala in ki je pred 19 leti v Zagrebu povedal, da mora um, evropsko predsedstvo jasno pokazati, da eh, si Evropa prizadeva za mir in stabilnost na, v tej regiji. Hvala. Oprostite, ampak žal ste prekoračili vaš čas in moramo se ga držati. Naslednji pa je gospod Picula za minuto in pol. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. To, da se ne bodo začeli um, eh, pogajanja za Severno Makedonijo in Albanijo, je zgodovinska napaka. Um, In to zaradi političnih dilem in notrnih težav v eh, le nekaterih državah članicah, saj sta Severna Makedonija in Albanija izpolnili vse zahteve, ki so jima bile naložene. To je, eh, hkrati sta tudi pokazali um, pogum, zgodovinski pogum. Skopje se je lotil lo, reševanja problemov s svojimi sosedi. In začetek pogajanj uh, bi bil le začetek procesa, ki pa je za to odložitvijo postal še bolj oddaljen. Um, Gre pa tu pri, vsakem, eh, pri vsakem širitvi Evropske unije za eh, neke vrste reformo, vendar pa ni treba eh, v tem trenutku obnoviti tega konsenza o nadaljnih širitvah, ampak se je treba odločiti, da bomo to uresničevali in to prej, kot bo prepozno. Saj je na tem področju prisotnih števi, veliko drugih tujih akterjev, ki želijo tu uresničevati svoje interese. Evropska unija pa se lahko obnovi ponovi in postane eh, kredibilna na svetovni ravni, samo če bo pokazala jasen zgled, najprej v svoji neposrednji bližini, potem pa tudi dlje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Sežurn. Hvala lepa, kratek bom. Sam sem za širitev, sem za to, da bi ti dve državi lahko vstopili v Evropsko unijo, seveda. Ampak, kako lahko danes dodamo dva sedeža v svetu, pri čemer so možnosti za naše institucionalno delovanje povsem blokirane. Sam menim, da evropske inštitucije niso večne in da jih moramo zaščititi in v določenem trenutku si je treba postaviti vprašanje o učinkovitosti evropskih politik in o učinkovitosti naših odločitev v sklepu, preden si postavimo vprašanje o nadaljnih širitvah. In kadar smo proevropski in sam sem član proevropske skupine in uh, delujem v skladu s tem, mislim, da si lahko postavimo vprašanje, kako naj reformiramo svet in način odločanja v svetu, preden se začnemo spraševati o tem, kako naj dodamo še dva sedeža za mizo v svetu. Gre za zelo pragmatično vprašanje, ki je usmerjeno v ohranitev naših inštitucij, v to, da bo naša Evropa obstajala tudi čez deset let in kasneje. Sam si namreč ne bi želel, da bi naši evropejci postali evroskeptiki samo zaradi neučinkovitosti naših pol evropskih politik. Najlepša hvala, gospa Strik. Eno minuto, izvolite. <laughs> Evropski svet naj bi se držal svojih obljub, ki jih je dal Severni Makedoniji in Albaniji. Na tak način bi okrepili mir in stabilnost v regiji Zahodnega Balkana. Namesto tega pa je razočaral ljudi v Zahodnem Balkanu. Sklep o pogajanjih naj bi temeljil na objektivnih kriterijih in vsi se strinjamo, da ti dve državi izpolnjujeta vse kriterije. Danska, Nizozemska in Francija pa so se odločile, da bodo spremenile pravila igre. In notranje politična vprašanja sedaj vplivajo na državljane Severne Makedonije in Albanije, ki so se zauzemali za potrebne reforme. Sedaj sta ogrožena demokracija in stabilnost v tej regiji svet oziroma bolj specifično Macron pošiljata tema državama sporočilo, da ne želijo, da bi ti dve državi dosegli kriterije, ne glede na to, koliko se trudijo. Evropske institucije in večina držav članic pa si želijo, da se začne postopek širitve. To jim moramo pokazati. Tudi svet lahko to stori, če spostavi pregled tega sklepa in to čim prej. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Bild za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Le kaj ne bi naredili eh, za eh, državo, kjer je povprečna plača okoli 400 evrov? Eh, To je vprašanje, ki se tudi pojavlja ob tem, ko govorimo o pridružitvi Severne Makedonije in Albanije. Njihova gospodarska prijav, pripravljenost kaže veliko eh, nezadostnih točk. Poleg tega so to države z večinsko muslimansko populacijo in z največjo koncentracijo džihadistov v Evropi. Eh, mošeja uh, v, v um, Albaniji lahko postane ena največjih v Evropi, financirajo Saudska Arabija. In uh, poleg tega je indeks korupcije tukaj zelo visok. Kakšna uh, evropska usmeritev je torej to? Uh, v Makedoniji je bila udeležba na referendumu o prespanskem sporozumu izredno nizka. Uh, In uh, zato mislim, da bi morali biti pogumni in za enkrat in za, in enkrat za vselej prenehati govoriti o širitvah in prihraniti uh, na milijone evrov iz tega naslova. Hvala lepa. Preden nadaljujemo, želim eh, najlepše pozdraviti goste na plenarnem zasedanju. Z nami je namreč predsednik parlamenta Severne Makedonije, to je njegova ekscelenca gospod Tala Čoferi in lepo ga pozdravljamo na diplomatski loži naše, naše tribune. Dobrodošli ste, da, se, da poslušate to razpravo, kar se tiče pogajanj z Severno Makedonijo in Albanijo. Veliko čast nas, nam je, da vas lahko tukaj pozdravimo in želimo vam dobre pogovore v Evropskem parlamentu. Tako sedaj pa dobi besedo gospod Tomaševski za eno minuto. Mislim, da kolega ni v dvorani. Nadaljujemo. Samo trenutek, prišlo je do nekaj sprememb pri seznamu govornikov. Gospod Castaldo, izvolite. Hvala, predsednica. Spoštovani kolegi, odločitev oziroma ne odločitev Evropskega sveta, da eh, še enkrat prestavi začetek pogajanj eh, z Albanijo in Severno Makedonijo, je zgodovinska napaka. Gre za prenos, ki je v nasprotju z odločitvami našega parlamenta. To je nerodno eh, za naše partnerje, ki se sedaj sprašujejo, kakšni so sploh naši nameni. Albanija in sploh Severna Makedonija sta eh, uresničili celo vrsto reform, da ste prišli do tega točka. Eh, Severna Makedonija je dosegla zgodovinski dogovor z Grčijo, ki se je še pred nekaj leti zdel nemogoč. Dragi kolegi, tukaj gre za našo kredibilnost. Tem državam smo obljubili, da bodo ocenjene individualno na podlagi doseženih rezultatov. In e, taka odločitev postaja pomemben precedens in e, odpira vrata v te države akterjem iz vzhoda. Erdogan se je že odpravil v Srbijo in to e, sodelovanje lahko sproži novo politično krizo. E, Tukaj gre za eh, zgodovinski postopek, ki ga niti eh, omahovanje sveta ne more zaustaviti. Hvala lepa, gospod Bilček, minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Sklep Evropskega sveta z prejšnjega tedna je res zatresel temelje ene izmed najbolj uspešnih politik. Eh, namreč nekaj, kar je bilo do sedaj dogovor, je pravkar postal velik geopolitični problem. Kot stalni poročevalec za Srbijo lahko povem, da to, da se ne bodo začela pogajanja za Severno Makedonijo in Albanijo, predstavlja velik neuspeh pri tem, da se zauzemamo za razširitev. V našem skupnem strateškem interesu je to, da smo v dobrih odnosih z Zahodnim Balkanom. Naj se odzovem na argumente Francije, Nizozemske in Danske. Če želimo močno unijo, ki jo bodo spoštovali na mednarodni ravni, moramo biti močni in vplivni v naši neposredni soseski. V Zahodnem Balkanu so sedaj močno razočarani in deziluzionirani. Severna Makedonija je celo spremenila ime svoje države, le da bi dobila zeleno luč za vstop v Evropsko unijo. Širitve so pomagale Evropi pri eh, občutku varnosti, ampak ta varnost ni samo umevna, še sploh, če si ogledamo, kaj počneta Rusija in Turčija v naši soseski. Potrebujemo stabilno, demokratično in evropsko regijo v Zahodnem Balkanu. Uspeh jugovzhodne Evrope bo pomenil tudi evropski so, uh, uspeh. Prav zato Eh, ne smemo doživeti še enega neuspeha. Hvala. Najlepša hvala, gospa Santoš, izvolite. Obrigada, no, po... Hvala lepa, gospod predsednik. Res želim izraziti svojo globoko razočaranje razočaranje, ki je isto, kot sta ga doživeli Albanija in Severna Makedonija, saj so uradno blokirane njune možnosti za začetek pogajanj um, za pristop k Evropski uniji. Obe državi sta dosegli potrebne kriterije za začetek pogajanj in sta eh, uresničili reforme, ki so bile od njih zahtevane. In ne moreta tega postopka zaustaviti in zato je sedaj ta odločitev v svetu eh, tudi predvsem uh, s strani gospoda Makrona, odprla možnosti, da se na, v to regijo um, urinejo drugi akterji iz tujine in uh, tam uresničujejo svoje interese. Torej, če Evropska unija ne bo kredibilen partner in uh, ne bo tukaj delovala tako, kot je obljubila, bo še bolj nekredibilna. Svet je tu naredil napako, ampak mi v parlamentu bomo še naprej se borili za to, da bomo to, kar smo obljubili, uresničili. Grošev

Ja, e, prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo, saj smo že pozni, zato bom ugašal mikrofon, če boste presegali čas, ki ga imate na voljo. Gospod Berg, za minuto. E gospodarstvo evropskih držav članic je sedaj pred številnimi izzivi v prihodnji negotovosti z brexitom zakaj bi zdaj v tem času resnično razmišljali o tem da bi se evropski uniji pridružili severna makedonija in albanija kjer je eh, ki sta najrevnejši gospodarstvi evropske unije povsod so v teh državah imajo male eh, nizke plače in uh, ostale gospodarske probleme. 60 odstotkov odraslega prebivalstva v Albaniji želi zapustiti državo. Torej, to je čas, ko imajo državljani evropske unije upravičene pomisleke glede širitve evropske unije kljub temu pa bi pozdravil prizadevanja severne makedonije za da je imela referendum glede spremembe imena države ampak to da bi se širile meje evropske unije ta prizadevanja niso vedno dobra bolje je da razmislimo kakšno pragmatično pomoč lahko zagotavljamo na primer preko strukturnih skladov kohezijskega sklada in vrnimo se k takšni politiki da bomo te države dolgoročno podpirali in omejili vpliv tretjih držav. Hvala lepa. E, Gospod komisar, gospe in gospodje. Avtoriteta Evropske unije je utrpela škodo po tem zadnjem sklepu. Zdi se, da so interesi Francije pomembnejši, ali pa več vredni kot interesi celotne Evropske unije. Severna Makedonija je izpolnila vse kriterije in vsi Makedonci so to tudi vedeli. Zato menim, da se je s tem Evropska unija kompromitirala in si umazala ogled. To se kakor ni dobro za skupno Evropsko unijo, prav tako pa to ni dobro za celotno regijo. Severna Makedonija ima sedaj odprto pot v NATO. Severna Makedonija je storila veliko za to, da je dosegla ta uspeh. Morda se tukaj uh, vidimo neko maščevanje. Gospa von der Leyen je bila za širitev Evropske unije kandidat gospoda Mikrona za komisarja, pa pravzaprav ni bil kos uh, razgovoru v Evropskem parlamentu, morda je šlo za maščevanje. Gospod uh, Lavano, za minuto in pol. Ta vasana, ki jih je poferila Eton Balkanijon, je v njih nekaj menesa. Balkanski narodi so morali veliko žrtvovati, zato je veliko razlogov. Imperialistični spori, spremembe meja, potem tudi uh, zunanje eh, oporišča za vojaške sile, potem pa tudi kapitalistična prestrukturiranja, ki so jim bila usiljena. Še noben vstop Evropsko unijo in NATO se ne more zgoditi zoper voljo državljanov kaj ti to gre le na roko velikih monopolov. Vendar pa vidimo, da je tudi znotraj Evropske unije postalo jasno, da bi pristop Severne uh, Makedonije in Albanije uh, bilo treba zavrniti, zaradi tega, ker sta bila proti Francija in nekatere druge države. To pomeni, da bo to, sledilo, uh, to privedlo do velikih gospodarskih tenzij med uh, Evropsko unijo, državami v NATO, američani in drugimi silami v regiji. Posledice za državljane so bile pri tem prezrte, kaj ti prespanski dogovor je bil podpr, podpisan v Makedoniji s ciljem za to, da bi lahko pristopili k Evropski uniji ti državi lahko živijo, v, lahko živita v miru, ampak zunaj Evropske unije in zunaj NATO. To je vsekakor mogoče, kaj ti potem ne boste izpostavljeni imperialističnim pomislekom. In tako boste lahko sami odločali o svoje gospodarski prihodnosti. Hvala. Dear colleagues, že resno ni. Dragi kolegi, Gotovo ni treba ponavljati, da je bila odločitev sveta prejšnji teden napačna in zelo slaba. Tudi ni treba ponavljati, kako zelo pomembno je to za celo celino, kako je to bilo in bo in je pomembno za našo širitveno politiko. Ravno tako je nesmiselno ponavljati, koliko eh, je bilo že storjenega in doseženega se strani Severne Makedonije in Albanije, ki se sedaj počutita izdani od nas. In kaj moramo sedaj razpravljati? O čem? To je zelo preprosto. Kaj moramo storiti na naši strani, zato da ne bomo celotnega širitvenega procesa eh, pustili, da pade v past oziroma da ga zaustavi ena sama država članica. Mislim, da bi morali iz tega narediti enostavno tradicijo. In sicer, kadar bi ena država blokirala odločitev v svetu, bi morala se mm, predstaviti tukaj in predstaviti svoje argumente eh, tu pred Evropskim parlamentom in mogoče bi v tem primeru lahko našli rešitev um, ehm, za to, da ne bi države se upirale odločitvam, ki jih mora sprejeti svet. Uh, Eh, Severna Makedonija in Albanija si zaslužita, eh, da bi bil ta sklep sprejet, ampak eh, predvsem pa bi bilo tako postopanje dobra šola za Francijo. Hvala. Gospod Šider. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisar za širitev je pravilno ugotovil, da ta odločitev Evropskega sveta pomeni veliko napako. Uh, Odgovornost za to težko napako pa v svetu nosi francoski predsednik države. Problem pri tem pa so posledice te napake. Namreč te posledice moramo sedaj vsi skupaj v Evropi prebaviti. Pomembno pa je povdariti, da prav Evropska unija je tista, ki mora držati obljubo in zlasti takrat, ko sta Albanija in Makedonija izpeljali zelo pomembne reforme in ko vemo, da je Severna Makedonija celo rešila vprašanje imena in soseščine. Zato upam, da bo Evropski svet čim prej popravil to napako kot parlament pa moramo tudi izkoristiti vsako priložnost, da preko delegacij, prek dvostranskih eh, odnosov, prek procesa Žon Moneja, da še tesneje navežemo kontakt z Severno Makedonijo in Albanijo, da pokažemo, da je ta odločitev bila napačna in da želimo, da se hitro popravi. Pajet, Gospod Pajec, za minuto. Hvala. Evropski svet mora sprejeti novo strateško odločitev, ker je bila zadnja odločitev napaka to, da se ne začno pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo. Perspektiva pristopa k Evropski uniji je bila močno gonilo za spremembe v teh državah. Severni Makedoniji smo dali verjeti, da bo sprememba imena omogočila, da se bo bolj približala Evropski uniji državi sta morali izvesti eh, notranje reforme iz njunih lastnih potreb, to je res, ampak eh, perspektiva Evropske unije je to gotovo močno pospešila. Mislim, da bi morali začeti s pogajanji s tema državama, saj bi ju to še dodatno spodbudilo k izvajanju reform in predvsem bi tako eh, pridobili pomembne partnerje. Zato Uh, predvsem pa bi tudi uh, omejili možnost za um, vpliv drugih zunanjih akterjev v tej regiji. Uh, sicer in če ne bomo tega popravili, ne bomo mogli biti uspešni v naši neposredni soseski. Gospa Hutasari, hvala lepa. Status države kandidatke lahko dobijo samo države, ki imajo realistično perspektivo, da se pridružijo Evropski uniji. Albanija in Severna Makedonija to nista. To sta državi, v kateri je velik problem s korupcijo in vladavino prava. Evropska unija je že imela eh, si pridelala dovolj težav s tem, ko je sprijela Romunijo in Bolgarijo, ki sploh nista bili pripravljeni za vstop v Evropsko unijo leta 2007. In zato ne smemo ulivati lažnega upanja držav, ki v resnici ne izpolnjujejo v celoti kriterijev za to, da postanejo kandidatke za EU. Evropska unija bi morala nehati širiti svoje meje še širše. Uh, predvsem tja, eh, predvsem v primeru, da eh, stvari v njej sami niso dobro urejene. Gospod Lagos. Hvala. Slišal sem od številnih govornikov, da je bila potrebna velika politična volja in pogum za to, da bi bil sklenjen sporazum med Severno Makedonijo in mojo domovino. Vendar pa to ni bil političen pogum, ki je bil potreben. Ne obstaja le manjša manjšina, ki je svojo voljo usilila grškemu narodu. Več kot 75, celo 80 odstotkov državljanov si tega sporazuma ne želi in si ga ni želilo. Grški državljani so zahtevali referendum, ampak ga je grška vlada kategorično zavračala. Takratna vlada, pa tudi zdajšnja vlada, statistiki sta sprejeli ta sporazum in dopustili ta sporazum v škodo naše države ljudstva na Zahodnem Balkanu si ne smejo um, delati utvar. Ni makedonske države zunaj Grčije in vsak mora se spoprijeti s to temo in uh, obstajajo, obstaja več ljudi, ki so to dokazali. Včasih je treba stvari povedati jasno. Na tem papirju, na marmornati plošči v moji državi, uh, je napis, ki pravi, da je Makedonija del Grčije. Sem Grk in to znam prebrati, ta marmornata tabla. Obstaja že 2000 let, drugi seveda tega napisa ne znajo prebrati, ampak Makedan, Makedonija je preprosto grška. Gospa Spirake, minuto. Hvala lepa, gospod predsednik komisar Han, kolegice in kolegi. Evropska perspektiva za Zahodni Balkan mora ostati odprta. To uh, lahko ima stabilizacijski vpliv na celotno regijo in bo prispevalo k temu, da se bosta državi modernizirali in bosta postali močnejši demokraciji. Vladi v Tirani in Skopju morata vedeti, da nista podvrženi različnim um, kriterijem, preden se odprajo eh, pristopna pogajanja. Še zlasti v Albaniji morajo biti spoštovane pravice manjšin. V zadnjih letih pa je prišlo vedno znova do kršitev. Kar pa zadeva Severno Makedonijo, podpiramo evropsko perspektivo za to državo. S prespanskim sporazumom se je opis te eh, in ime te države spremenilo in to sedaj more biti povezano tudi z začetkom odpiranja pristopnih pogajanj. Ta kombiniran, ta kombinacija je nekaj, kar je zapisano sedaj v potnih listih vseh državljanov in to je tudi nekaj, kar rotira pot te državi v Nato. <clears throat> Gospod Stanišev. Gospod predsednik, neodločenost Evropskega sveta prejšnji teden je poslala zelo napačno sporočilo ljudem na Zahodnem Balkanu, še zlasti pa državljanom Albanije in Severne Makedonije. To je bilo najbolj napačno sporočilo, pač to, da se Evropski uniji ne more zaupati, ne glede na uh, vsa žrtvovanja in prizadevanja te Evropska unija lahko izda. Uh, Ja, seveda se bo sonce, bo sonce še naprej vzhajalo v Severni Makedoniji in v Albaniji, ampak uh, uh, učinek uh, drugih globalnih akterjev na tem področju pa bo prinesel druge posledice. Uh, zaradi Makronove blokade se je ustvaril ta vakum v svetu. In mi ne moremo biti Evropa, ki ne bo spoštovala svojih lastnih obljub in ki bo podlegla egoističnim in nacionalističnim politikam. In zato moramo že jutri začeti popravljati napako, ki je bila storjena prejšnji teden. Hvala, gospod Šimečka, za minuto izvolite hvala lepa. Moram reči, da se strinjam z mnenjem številnih kolegov glede odločitve, ki je bila sprejeta prejšnji teden v svetu in ki je velika strateška napaka, pri kateri gre za um, mednarodno kredibilnost Evropske unije, ki je s tem uh, omadeževana. Na ta način smo zaobšli naša lastna pravila, ki smo jih zastavili za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan, saj smo zahtevali spoštovanje eh, jasnih kriterijev, eh, ki so bili ocenjeni in tudi doseženi. Posledice eh, so pripeljale do politične krize v Severni Makedoniji in do čudne situacije v Albaniji. Zato ne moremo sedaj zaustaviti procesa širitve, širitve, ki bi le okrepila Evropsko unijo. Hvala. Gospod Bardela za minuto. Hvala, gospod predsednik. Danes se razpravljamo o možnosti, da bi se Albanija pridružila Evropski uniji. Zakaj bi želeli vključiti Eh, tako državo v Evropsko unijo. Eh, saj so mm, državljani Albanije že prisotni v Evropski uniji, so že prisotni v Franciji in uh, kjer kujejo dobiček z goljufivimi dejanji. Uh, s tem bi samo še pospešili uh, anarhično situacijo, s katero se ukvarjajo francoski organi eh, javnega reda. Zakaj eh, omogočiti pristop državi, katere vrednote so tako oddaljene od naših in ki je pod neposrednim vplivom Erdogana? Evropa si mora postaviti meje, mora postaviti meje moči e, kriminala in band, ki e, paralizirajo našo celino. Uh, Modri karton vam ponuja Walter Flego, ali ga sprejmete. Izvolite. Hvala vam hvala za besedo. Pa ne bom kolega vprašal, kdaj je bil nazadnje v Tirani, v Bitoli ali v Skopju, saj mislim, da tam ni bil, ampak vprašal vas bom nekaj drugega. In sicer danes govorimo o absurdni situaciji, uh, o državah, ki so izven Evropske unije in ki želijo vstopiti v Evropsko unijo, druge države, ki pa so v Evropski uniji, želijo izstopiti. In e, pri tem je treba povedati, kadar nekomu nekaj obljubiš, ta nekdo pričakuje, da se bo ta obljuba izpolnila, sicer vam več ne bo eh, verjel. In Ta sklep je bil gotovo huda napaka, tukaj se igramo z mirom in zato vas vprašam, kakšen drug način življenja imajo ti ljudje, ki se razlikuje od našega, ki živimo, od nas, ki živimo v Evropski uniji? Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolega, sam sem bil izvoljen v Franciji zato, da ščitim interese francozov in zato me skrbi najprej interes mojega ljudstva. Medtem, ko se zdi, da ste vi bolj zainteresirani za interes drugih narodov prej kot za našega in zdi se, da so se evropejci danes že izrazili, že na zadnjih evropskih volitvah so podali svoje mnenje in evropski državljani se zauzemajo za zaščito svojih življenj, svoje suverenosti, svoje demokracije. Medtem, ko so te neskončne širitve grožnja za Evropsko unijo. Minuto in pol ima gospod Radačovski. Prosil do tohto jednominutového vystúpenia, nemal som ani tušenie, že Severnému Macedónsku. Nihče ni pričakoval da bosta Severna Makedonija in Albanija dobili takšno klofuto in da se pristopna pogajanja ne bodo začela. Eh, ampak to situacijo so sprožili veliki igravci v Evropski uniji, tisti, ki želijo odločati o vsem in o vseh. Najprej se je Albanija pridružila NATO, tako da se lahko američani igrajo tam svoje igre, na to je Makedonija spremenila ime svoje države, sedaj pa uh, smo jim um, uh, pokazali, da nimajo vstopa. In sedaj se lahko vprašamo, kaj se bo v teh državah začelo dogajati. Mogoče bomo takrat, ko bodo tuji helikopteri tam pristajali, hoteli začeti pogajanja z njimi. Uh, seveda, govorimo o beguncih od Afganistana do e, Libije, ampak pravo vprašanje pa imamo pred našimi vrati, e, kjer prihajajo do trka med e, slovanskimi in e, drugimi bližnjimi narodi, med katerimi so tudi številni izdajalci. Ali je evropska zastava tam bolj pomembna kot zastava teh držav. Gospod Resler. Spoštovani predsednik, politika širitve je ena najuspešnejših politik Evropske unije, ki je združila Evropo in ji dala možnosti za razvoj. In zato je povsem nesprejemljivo to blokiranje začetka pogajanj, še zlasti zato, ker um, je Evropska komisija dala pozitiven signal uh, za glede na to, da so bile reforme eh, sprijete in uresničene. Države kandidatke treba ocenjevati po njihovih rezultatih in ne na podlagi politične klime v nekaterih državah članicah, pa čeprav gre za največje med njimi. Tako ogromna strateška zgodovinska napaka

30 sekund. Strinjam se z večino govora poslanke Fajonove, želim pa jo vprašati naslednje. Zakaj niste reagirali enako dosledno ehm, vstopa um, Hrvaške v šengensko območje? Um, saj je tudi ta